Hello, everyone. Uh, regarding our agenda for today, unfortunately. Pozdravljeni vsi. Glede dnevnega reda vam lahko povem, da komisarja Šefčoviča danes ne bo. Zadnji trenutek je moral odpovedati. To je res uh, neugodno, ampak gospod komisar je zbolel vseeno pa imamo kar nekaj zanimivih tem za vas danes. Čas bomo imeli govoriti tudi o nekaterih ugovorih. Dela nam torej ne bo zmanjkalo. Gospoda Ševčoviča torej ni. Vseeno predlagam, da dnevni red s premembami sprejmemo v dosjeju imate poročilo z misije v Talin v Estoniji, to je bilo 32. in 23. maja. No, tukaj res nekoliko zamujamo. Decembra smo že skoraj, morali bomo pogledati, zakaj smo bili tako pozni s tem. No, kakorkoli že, 21 jezikov je na voljo in dosije ste dobili v elektronski obliki poslali smo vam tudi priporočila koordinatorjev. Če ugovorov ni do konca seje, bodo priporočila sprejeta. Prva točka na dnevnem redu je, da vam poročam o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Kar nekaj tem obravnavamo, kakor veste. Najprej, kar zadeva mehanizem za poročanje o izpustih toplogrednih plinov. Na drugem trialogu v zvezi z dosjejem o skupnih prisedevanjih smo si pogledali rezultat tehničnih zasedanj v zvezi z prožnostjo in skladnostjo. Imeli smo izmenjavo mnenja v zvezi s tem. Dogovor zaenkrat še ni ne glede na to, da imata svet in parlament v zvezi z določenimi temami različna mnenja, smo imeli razpravo v konstruktivnem duhu. Dogovorili smo se, da bomo veliko večino vprašanj delegirali na tehnično raven. Kar zadeva Lulu CF, imeli smo drugi neformalni trialog, To je bilo 22. novembra. Tako parlament kot svet sta podprla številna vprašanja, o katerih so se dogovorili na tehnični ravni. Prav tako pa smo prišli do dogovora pri še nekaterih vprašanjih. Govorili smo o občutljivih temah, naprimer o morebitni prožnosti za upravljanje gozdove. Prav tako smo govorili o referenčnih ravneh pogajalci so se dogovorili, da bodo nekaj od teh vprašanj delegirali na tehnično raven v dodatno razpravo. To se bo zgodilo še pred tretjim trialogom, ki ga bomo imeli 14. decembra v Strasburu. Kar zadeva postopkovna pravila na področju okoljskega poročanja. Prvi in zadnji trialog v zvezi s sklepom o postopkovnih pravilih na področju okoljskega poročanja je bil 22. novembra. Stališča dveh sozakonodajalcev so bila zelo skladna pri skoraj vseh predlogih sprememb. Posebno pozornost smo namenili vstopu v veljavo tega sklepa, določene člene, je treba uskladiti z določbami direktive ETS in direktive o odpadni embalaži. Parlament in svet sta se dogovorila, da bosta preložila glasovanje o postopkovnih pravilih na področju okoljskega poročanja, dokler ne bomo dobili dogovora v zvezi z odpadno embalažo, zato da zagotovimo pravno skladnost. To pomeni, da bomo v Enviju glasovali najverjetneje januarja. Zdaj pa peta točka gre za Evropsko strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. Pripravljavka mnenja je gospa Šadelmoze, gre za poročilo na lasno pobudo, pristojni odbor je odbor Tran. Kar takoj dajem besedo poročevalki, potem pa bodo dobili besedo tudi poročevalci v senci in vsi ostali, ki želijo prispevati k razpravi. Torej. Gospa Šaldemoze, izvolite. Hvala lepa. Drži. Smo v odboru za okolje. Počakala bom, da se boste vsi nadeli slušalke. Nadaljevala bom v danščini. V odboru Envi bomo pripravili mnenje za odbor Tran, kajti komisija je v tem tednu pred natančno enim letom predstavila sporočilo o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme. To je CITS. In mi želimo seveda podati svoje mnenje. Mislim, da lahko rečemo, da je komisiji zelo pomembno, da upošteva tehnologijo in digitalizacijo. Zato se bodo pojavile nove možnosti, možne so tudi nove storitve in to bo zagotovilo nov zagon našemu prometnemu sektorju. Tehnološke inovacije se bodo prav gotovo pojavile, prav tako se bodo pojavili novi poslovni modeli promet se bo prav gotovo spremenil. Ne gre pa samo za rast in delovna mesta v Evropski uniji, to je zapisano tudi v strategiji, ampak gre za to, da bi novo tehnologijo uporabljali za to, da bo naš prometni sektor trajnosten. Nove digitalne možnosti, nove tehnologije, lahko prispevajo k temu, da bomo zagotovili nastanek nizkogličnega prometnega sektorja. To je tisto, kar nam res leži pri srcu. Potencijala tukaj je veliko, izpuste CO2 bi lahko zmanjšali, zmanjšali bi lahko tudi izpuste NOx, zmanjšali bi obremenitev na ozon in tudi zmanjšali bi hrup digitalna tehnologija lahko omogoči komunikacijo v avtomobilih in v avtobusih. To nam bi lahko prav gotovo pomagalo. Zmanjšali bi lahko hrup, zmanjšali bi izpuste. Če bi nam to uspelo, potem bo padla tudi poraba energije v odboru za okolje, se moramo posvečati temu, da bomo strategijo podpirali na trajnosten način. Če bodo s tem nastala nova delovna mesta, toliko bolje. Če bomo izboljšali standarde za prometne sisteme, je to samo še dodaten bonus. Ampak, kot odbor za okolje se moramo posvečati temu, da opozorimo da je to lahko urodje za to, da izboljšamo okolje, podnebje in javno zdravje. Če bi lahko javni promet spremenili na ta način, potem bo to prav gotovo pozitivno vplivalo na javno zdravje. Če bi lahko zmanjšali obremenitev s hrupom, potem bi tudi to pozitivno vplivalo na javno zdravje. Upoštevati pa je treba še druge prednosti, če bomo zagotovili kooperativno inteligentne prometne sisteme. Izboljšala se bo naprimer varnost v prometu. Avtomobili bodo varnejši in pojavljalo se bo manj tveganja. V mnenju se posvečam temu, da res poskušamo spodbujati in podpirati to novo tehnologijo, ampak ustrajamo pri tem, da spodbujamo trajnost in nizke izpuste. Če se bomo spustili v inteligentne prometne sisteme, moramo upoštevati tudi to. Ne gre samo za rast in delovna mesta, ampak gre za to, da spodbujamo zaščito okolja in javno zdravje. Vse možnosti imamo na voljo, zato lahko to tudi dosežemo. Doseči pa želimo cilja iz pariškega sporazuma. Postopek poznate, veliko prostora v smislu znakov nimamo pri takšnih mnenjih. Vesela bom, če mi boste pomagali pri izboljšanju besedila. Po drugi strani pa bi bilo dobro, če bi bilo naše mnenje čim bolj jasno, in jasno zastavljeno. Obstavlja, obstaja velik tržni potencial, ampak obstaja tudi velik potencial za spodbojanje trajnosti. Hvala poročevalcem v senci in veselim se že razprave. Prav zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Demesmaker. Apparently you are the first one. Vi ste prvi. Ja, ni problema, najlepša hvala, gospa predsednica. Er, eh, Najprej bi se želel zahvaliti za pripravljeno poročilo. Res je, da obstajajo kar velika pričakovanja za te inteligentne kooperativne prometne sisteme, ki imajo velik potencial in lahko prispevajo k večji učinkovitosti in trajnosti naših prometnih sistemov. Tudi zahvaljujoč razvoju in raziskavam na tem področju. Ta evropska strategija je pomemben signal, po mojem mnenju, s katerim lahko pokažemo, da Evropska unija želi imeti vodilno mesto na tem področju. Flandrija, regija, ki jo zastopam, je že zelo aktivno vključena v ta projekt eh, STIC, tudi v projekt Citrus, ki naj bi izboljšal varnost v Evropski uniji ter prispeval k znižanju izpustov CO2 zlasti pri vožnji tovrnjakov. To je povezano tudi z interoperabilnostjo med sistemi kar je bistveni element te strategije. Kolegica Šaldemoze je to omenila in na tem področju Flandrija sodeluje z nizozemsko, Francijo ter Združenim kriljestvom pri pilotnem projektu Intercore, ki te elemente še posebej poudarja. Evropska unija torej stremi k zagotovitvi interoperabilnosti in v poročilu je izpostavljeno, da STIC imajo možnost, da prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka in k večji energetski učinkovitosti, je pa treba tukaj razmišljati tudi dolgoročno ter razmišljati o možnosti, da bi ta sistem vključili tudi v javna ja, prevozna sredstva ter eh, da bi tudi tu vključili interoperabilnost. Razmišljati moramo tudi o tem, da bi se lahko tudi zasebniki z lastnimi vozili priključili v sistem STIC. Kar pa se tiče drugih vprašanj, kot je boj proti terorizmu, so tudi ta zelo pomembna, s tem pa se ukvarja odbor Libe, ampak kakorkoli ta osnutek mnenja je gotovo zelo dobro izhodišče, mogoče samo ena negativna točka ali potrebujemo nov zakonodajni inštrument, No, res je, da moramo posodobiti pravni okvir, zato da bo ta primernejši, vendar pa že imamo direktivo STIC, tako da bi bilo bolje, da bi to že obstoječo direktivo bolje uporabili in uresničevali. In to tudi predlaga poročevalka v zvezi s strategijo. Tako da res pričakujem sodelovanje, ki upam, da bo zelo konstruktivno. Zdaj pa gospa Konečna. Koleginje. Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti kolegici za odlično pripravljen osnutek mnenja, vključuje vse, kar nas zanima. Veseli me, da je odbor Envi vključen v zaščito okolja in v zmanjšanje izpustov iz prometa in v to, da bi zmanjšali vpliv prometa na okolje. Govorim o NOx, CO2 in emisijah drobnih delcev. To je še posebej velik problem v mestih. Tam se moramo posvetiti temu, kako bi lahko zmanjšali izpuste majhnih delcev PM10, PM5 in mikrodelcev. in tudi delcev, ki so rakotvorni in lahko škodljivo vplivajo na naše zdravje. Mislim, da bi mi v Evropski uniji morali biti vodilni, kar to zadeva, kaj te, če mi tega ne bomo rešili, potem ne bomo izpolnili potencijala, ki ga nudijo ti integrirani prometni sistemi. Naši raziskovalci so res zelo dobri in so vodilni na tem področju. Zato mislim, da bi jim morali dati več manevrskega prostora in več virov, prav tako pa mislim, da bi morali sprejeti takšno zakonodajo, ki jim bo omogočala izvajanje zamisli v praksi, tako da bodo lahko premagali uvire v državah članicah. Zato, da bi te sisteme lahko v državah članicah tudi preizkusili, kaj te v državah članicah se pojavlja veliko ovir za hitro upeljevanje rešitev v praksi. Pogosto prihaja do 3 do 5 letnih zamud, zato ker zakonodaja v državah članicah ni ustrezno prilagojena uvajanju teh novih rešitev. Če sklenem, da v Evropi imamo direktive, ampak direktive se ne izvršujejo tako, kot je treba. Mislim, da bi morali državam članicam zagotoviti več spodbud. Prez tega zadeva ni realistična. Zapišemo lahko praktično karkoli, ampak če 28 ali 27 držav članic ne deluje složno in ne sodeluje z raziskovalci, bo to ostala samo črka na papirju. In to bi bilo res škoda. Mi bi morali voditi z zgledom in ne smemo zaostajati. Hvala poročevalki in veselim se že nadaljnega sodelovanja in dobrega rezultata. Upam, da bomo bolj specifični v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Müller, ne govorim v imenu poročevalcev senci iz naše skupine, ampak sama želim povedati nekaj zamisli. Za nas je ta rešitev nujno pomembna, kar zadeva strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. V mestih se redno pojavljajo nepredvidljivi prometni zastoji in s tem izgubljamo čas in tudi škodimo okolju. Dvoje ali troje mi je zelo pomembno in zato sem zelo hvaležna za to poročilo. Mislim, da moramo predstaviti močan argument. Sveda, gre za varstvo podatkov in za vidik potrošnikov. To moramo upoštevati, ampak zelo pomembna je tudi vloga skupnosti in mest pri uvajanju in izvajanju javnega prometa. Njih moramo aktivno vključiti tudi v inteligentne prometne sisteme. In še tretje, kar želim povedati, gre za potencial povezanih storitev, zato da bi potrošniki to prej sprejeli. Pomislimo naprimer na električna vozila, ki so lahko na voljo in potem bi lahko naprimer v teh vozilih imeli informacije v realnem času glede možnosti polnjenja na polnjenih postajah. To bi pripeljalo k temu, da bodo ljudje prej sprejeli te rešitve in uložilo bom tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala, zdaj po komisijo, gospod Van der Linden. Pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste nas povabili sem in hvala za priložnost, da pokomentiramo to strategijo. Hvala za vašo podporo. Cilj strategije za kooperativne inteligentne sisteme se posveča dvojemu varnosti na cestah in učinkovitosti. To je povezano, kajti prometni zastoji vodijo v kaos in to vpliva tudi na okolje. Prepričani smo, da lahko ti sistemi pomagajo, ne samo tako, da izboljšajo promet in pretočnost prometa, ampak cestni promet lahko bolje vključimo v druge načine prevoza, zmanjšali bi lahko promet ko vozila samo iščejo, naprimer, parkirne prostore. Še nekaj želim izpostaviti. Po našem mnenju je veliko podpore že mogoče zaznati v javnosti. Pred dvema tednoma smo v Talinu praznovali mrežo Sea Roads. 16 držav že vključuje ta mreža. Gre za to, da smo povezani preko meja, preko tudi znamk, vključujemo tovornjake, osebne avtomobile, motorje, kolesa in tudi ranljive odeležence v prometu. Cilj 2019 imamo. In veliko smo že dobili zavez, tako od eh, prometnih oblasti, kot tudi od drugih akterjev. In pripričan sem, da bi lahko prišli do cilja in Evropa bi lahko postala vodilna na tem področju. Hvala. Gospa Šaldemoza, če želite povzeti, izvolite. Hvala lepa. Kratka bom. Najlepša hvala za komentarje. Mislim, da bomo dosegli dogovor, osnutek mnenja je na voljo, kratek je in pripričana sem, da bom vaše komentarje lahko vključila. Hvala. Rok za vložitev sprememb, predlogov sprememb je 1. december ob 11. V NVU bomo glasovali 24. januarja, v Tranu pa bodo glasovali februarja. Dobro. Zdaj pa v govoru v skladu s členom 106 fosfati v mesu. Obravnavali bomo predlog resolucije gospa Šaldemoze in gospod Stas sta tukaj. Najprej gospa Šaldemoze še enkrat, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom kar nadaljevala, govorila bom zdaj o eni drugi temi in sicer gre za predlog komisije. Uredba 1333 skozi 3 nič 8. Ampak lahko bi povedala tudi drugače. Gre za spremembo uporabe fosfatov, še posebej kar zadeva jedi, ki so pripravljene iz zmrznjenega mesa. Gre za kabab, giros, falafel, meso döner in druge. Ko govorimo o fosfatih v živilih, moramo upoštevati več elementov. Ampak nekaj želim povdariti. Seveda, fosfati se pojavljajo tudi v naravi in ne predstavljajo težav za prebavo, naprimer. To ne vpliva na nas. Umetno dodani fosfati pa so problem za naše zdravje. Na to se lahko pojavljajo težave, če bi fosfate umetno dodajali. Torej, tega ne govorim kar tako. To trdijo tudi številni strokovnjaki. Strokovnjaki so mnenja, da visoke koncentracije fosfatov lahko prispevajo k boleznim srčno-žilnega sistema. Zato bi morali to preučiti. Komisija želi umetne fosfate oceniti, preučiti in decembra 2018 naj bi pripravili to poročilo. Torej, umetni fosfati kot dodatki so problem, naravni fosfati pa se po mnenju strokovnjakov ne pojavljajo v problematični kategoriji. Zato želimo vložiti ugovor v skladu s členom 106, kajti želimo najprej slišati mnenje EFSE. Srčno-žilne bolezni so velik problem v Evropi in tega problema ne želimo samo še poslabšati s tem, da bi dovolili uporabo umetnih fosfatov v živilih. Sveda ne jemo, ne jemo vsi vsak dan izdelkov iz zamrznjenega mesa, ampak uživanje hitre hrane se dviguje, povečuje in to bi lahko res slabo vplivalo na javno zdravje. Pomisliti moramo tudi na bolezni ledvic, naprimer. Zato je logično, da fosfati ne smejo biti dovoljeni, vsaj ne umetni fosfati in to velja tudi seveda za živila iz mesa. lahko bi podala še več argumentov, ampak čisto v splošnem lahko povem, da zakonodaje zdaj še ne smemo spreminjati. Najprej moramo počakati na poročilo EFSE in postopati previdno. Že zdaj se pojavljajo pomisleki v zvezi z fosfati ki so umetno dodani živilom iz mesa. Zato je naš predlog, da zaenkrat rečemo ne, zato ker fosfati ne izpolnjujejo meril za to, da bi zagotovili skladnost s prilogo 2 in 3. To pomeni previdnost. Mislim, da moramo najprej poskrbeti za to, da bomo ustrezno strokovno podkovani. In nobene nujnosti ni, da bi tukaj uporabljali fosfate. Torej, najprej moramo počakati, EFSA bo v enem letu pripravila poročilo in javno zdravje je tisto, kar je za nas najbolj pomembno, zato želimo, da Evropska komisija počaka, to jim ne bo všeč, ampak v našem interesu v tem odboru je, da zagotavljamo javno zdravje. Moj kolega Bernd. Štas pa bo zdaj podal še svoje argumente. No, bomo videli, kaj bo rekla komisija. Nismo mi edini, ki rešujemo svet in državljane. Vsi mislim, da delamo na tem, da bi rešili zdravje ali pomagali reševati javno zdravje. Dobro, kakorkoli že, bar stas, izvolite. Eh, Hvala lepa. Kot je že povedala gospa Charles de Meuse, gre za to, da se zauzemamo, da bi umetne fosfate, ki se uporabljajo za meso, za kebab in giros, vključili uh, v seznam. Gre za dodatke 38-41, fosfati so tukaj tudi s številko 50 in naprej. Zato bi morali uh, prilogo uredbe prilagoditi, da bi bili tudi ti dodatki vključeni v skladu s šestim členom eh, uredbe 1333 iz leta 2008. Ampak treba je tukaj upoštevati nekaj kriterijev. Najprej, eh, ti dodatki ne smejo povzročati težav in ogrožati zdravja ljudi. In Hkrati je treba zagotoviti, da z informacijami ne bi zavajali potrošnikov. E, zato želimo predstaviti celo vrsto argumentov, s katerimi želimo dokazati, da ti kriteriji, ki sem jih omenil, tukaj niso upoštevani. E, res je, kot je povedala gospa Šaldemoze, da tudi znanstveniki niso vsi istega mnenja glede škodljivosti teh dodatkov za javno zdravje ampak podatki kažejo, da njihova, njihov unos uh, eh, gotovo ni pozitiven, uh, če gledamo na pojavnost srčno-žilnih obolenj. In zato potrebujemo bolj natančno poročilo, ki ga pričakujemo do decembra 2018. Šele na podlagi takega poročila bomo lahko umetne fosfate vključili na seznam. Do takrat pa eh, bodo naši potrošniki lahko v zmoti. Če bomo namreč fosfate dodali na ta seznam, bodo lahko goljufi to izkoristili in uh, dodajali v meso več vode. In v bistvu bodo. Uh, potrošnikom prodajali vodo za ceno mesa. Morda to sicer ni toliko škodljivo za zdravje, je pa to goljufija in pomeni zavajanje potrošnikov. In še en razlog iz vseh študij, eh, znanstvenih študij eh, izhaja, da taka praksa ni nujna, da obstajajo druge možnosti. Vsekakor pa gre za to, da se ne spoštujejo kriteriji, ki so zapisani v šestem členu že na eh, navedene uredbe 1333. Poleg tega je to vrstno meso pogosto v uporabi pri eh, prodajalcih kebabov v majhnih trgovinah, majhnih fast foodih, eh, kjer označevanje ni možno in kjer potrošnik ne more biti eh, dobro seznanjen s tem, kaj se mu postreže na krožniku. Zato Eh, je treba zagotoviti tudi nadzor nad mesnimi pripravki, kar pa je zelo zahtevno izvajati v državah članicah. Poleg tega tudi ni um, enakega mnenja med različnimi inšpekcijskimi službami v različnih državah članicah glede uporabe evropskega prava. Tako da pridemo do uh, zaključka, da je zelo težko nadzirati to uporabo in v bistvu uh, se zadovoljimo s tem, kar imamo. In zato bi se morali zauzemati, da se nadzor okrepi v državah članicah in da se obstoječe inšpekcijske službe uporabijo za to, da se bo ta nadzor izvajal in da se prepreči zavajanje potrošnikov. Eh, mislim, da sva z gospo Šaldemoze pripravila dovolj argumentov, s katerim dokazujeva, da kriteriji iz šestega člena niso upoštevani in da lahko dokaževa, da ni nobenega razloga, da bi komisija dopustila uporabo teh umetnih fosfatov. No? Gospod Belet. Vse smo vsi iz iste politične družine, gospod predsednica. Gledali ste v pravo smer. Hvala lepa, kratek bom. Nekaj besed želim povedati v imenu Roma Renate Zomer, ki je še na poti. Nekaj proti argumentov temu, kar smo slišali pred par minutami. Najprej, kar zadeva negativne ali potencijalne negativne vplive fosfatov. Omeniti želim pregled EFSE, iz leta 2013. Tam so dejali, da študije o domnevnih negativnih zdravstvenih učinkih niso brez dvoma oziroma da se pri sklepih pojavljajo dvomi. Uporabo fosfato, da, to drži, ampak fosfati imajo učinek stabilizacije in vezave brez uporabe fosfatov bi se nabodala, preprosto zrušila sama vase, tako pravijo strokovnjaki. Torej, obstajajo znanstveni argumenti za uporabo teh fosfatov. In še en argument. Fosfati, uporaba fosfatov naj bi bila zavajujoča zato ker vežejo vodo in potem se voda ora poprodaja kot meso oziroma prispeva k masi mesa. No, to ne drži, kajti tudi restauracije, ki kupujejo od dobavitelja, lahko vidijo, koliko je vode v mesu, zato ker je to urejeno v uredbi iz leta 2011. In še zadnji argument, gospod predsednica, dragi kolegice in kolegi argument je, da potrošniki niso obveščeni o porabi teh fosfatov v prej omenjenih izdelkih iz mesa. Člen 44 državam članicam zagotavlja možnost, da sprejemajo nacionalne določbe, kar zadeva označevanje pakiranih živil. Po našem mnenju predlog komisije samo pojasnjuje, da so globoko zamrznjeni ražniči mesa opremljeni z enako količino fosfatov kot ražniči z mesom na žaru. Mislim, da je to jasno in zato se ne strinjamo s predlogom kolegic in kolegov. Hvala. Hvala. Želi še kdo besedo? Prav, potem pa lahko jaz postavim vprašanje. Sprašujem, ali vse te informacije temelijo na informacijah centra za prehransko tehnologijo, ki je objavil te pomisleke. ali v ZDA trenutno posto, poteka uh, razprava, ali bodo fosfati prepovedani v mesu. To, je pač samo ki, to so samo vprašanja, ki bi jih rada postavila. Želi kdo besedo? Gospa Konečna. Eh, eh, Hvala. Zelo nakratko v imenu naše skupine, ki podpira ta ugovor. Mislim, da ne gre za to, ali bodo imele prodajalne kebaba velike kose mesa, ki uh, jih bodo potem prodajale, ampak uh, gre za to, kaj prodajamo potrošnikov. To nas skrbi kot člane Evropskega parlamenta. EFSA trenutno ponovno pregleduje fosfate, kot eh, dodatke in preučuje njihovo varnost. Njihova ocena bo zaključena tam nekje v letu 2018 ali do konca leta 2018. In zato bi mi, pa tudi komisija, morali biti motivirani ali bi si morali želeti, da ne bi bilo narejenih nepremišljenih korakov. Vse nove ugotovitve, v zvezi z dodatki v hrani, ki temeljijo na fosfatih, bo treba natančno preučiti. Kar pa se tiče EFSE, počakajmo na nje, počakajmo na, njihovo, na njihov rezultat, kajti šele takrat bomo lahko razumno odločili, da sta preventiva in previdnost razumna zato, da bomo lahko zavarovali potrošnike. In podobno, kot so kolegi že povedali, na češkem se zelo borimo proti goljufijam, proti različnim goljufivim praksam, ki se izvajajo. Včasih se naprimer take snovi v porabljajo za to, da se do, poveča vsebnost vode v mesu in s tem poveča njegova teža. Države članice se morajo boriti proti takim praksam, kajti dokler tega ne počnemo, puščamo odprta vrata takim praksam, tega pa ne bi smeli dovolili. Zato vas prosim za podporo ugovora v imenu naše skupine in hvala kolegom, ki ste podporo že izrazili. Tukaj ne gre za to, da bi preprečili delovanje prodajalnic kebaba, ampak za to, da bi zaščitili potrošnike. Hvala. Ja, thank you very much, Madam Chair. Um, so what are we talking about? We are talking about the use of phosphates. Komisija, hvala. Govorimo o uporabi fosfatov v zamrznjenih pokončnih mesnih nabodalih. Informacijo o posebni uporabi teh fosfata smo prejeli leta 2015, podrobno pa smo se o tem intenzivno pogovarjali v delovni skupini vladnih strokovnjakov za prehranske dodatke. Zlasti v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za vključevanje in uporabo prehranskih aditivov, kot je to določeno v zakonodaji. Torej, države članice so bile vključene v ta proces. V skladi z določbami člena 6 uredbe 1333 iz leta 2008 se aditiv lahko doda na seznam unije, če so izpolnjeni različni pogoji prvič na podlagi znanstvenih dostopnih dokazov, to ne sme predstavljati varnostnega tveganja za potrošnika, na, če se uporablja na predlagani ravni. Drugič, če tehnološke rešitve ne moremo eh, doseči z drugimi sredstvi. Tretjič, če ne zavaja potrošnikov in prehranski aditiv mora imeti uh, prednosti oziroma prinaša prednosti potrošniku in mora biti namenjen enemu od naštetih namenov. Tako, zdaj pa bom šla na kratko skozi te pogoje. Prvi pogoj - varnost fosfatov. Varnost fosfatov so ocenili v znanstvenem odboru za prehrano leta 91. Največji dnevni vnos je lahko 70 mg na kilogram telesne teže. Sedaj so fosfati dovoljeni v zelo različnih prehranskih izdelkih, tudi v meč, mesnih izdelkih in mesnih pripravkih, vključno z vertikalnimi mesnimi nabodali in taka uporaba za enkrat ne vpliva zelo na celotno izpostavljenost fosfatom. Na podlagi zahteve komisije, o čemer je bilo govora tudi v razpravi, je EFSA leta 2013 ponovno pregledala tveganja za zdravje povezana z fosfatnimi aditivi in na podlagi teh rezultatov EFSA ni ovrgla svojih prejšnjih mnen in mnenja znanstvenega odbora za prehrano, ki je določil dnevni vnos na kilogram telesne teže, ki šteje za varnega. In potem še ena informacija. Trenutno teče ponov, program ponovnega ocenjevanja za aditive, ne samo za fosfate, ampak za več aditivov. In do konca leta 2018 naj bi bil končan pregled varnosti fosfatov. Tako bodo zbrani najnovejši znanstveni podatki, zbrala jih bo EFSA komisija seveda skrbno sledi temu programu ponovne ocene in če bi slučajno obstajali kakšni razlogi za to, bo preučila ustrezne ukrepe za to, da se prilagodi rezultatom, ki jih bo pokazal ta program ponovnega pregleda. Dokler nimamo novega poročila EFSE, bodo prej določene vrednosti ostale veljavne. Potem drugo merilo, tehnološka potreba. Tehnološka potreba je bila prepoznana za nekatere kose mesa, kot je opisano v osnutku uredbe. Fosfati so potrebni za stabilizacijo kosov mesa in za povezovanje kosov mesa, mesa tako da so skupaj. To zagotovi homogeno zamrzovanje in preprečuje neuravnoteženo toplotno obdelavo, kar je že samo po sebi varnostno vprašanje. Ekonomske in tehnološke praktične alternative zato niso bile ugotovljene. Tretji pogoj, potrošnika se ne sme zavajati. Ko govorimo o sektorju business to business, je treba navesti dodano vodo, tako tudi piše v trenutnih zakonodajnih dos, določbah. Podatki, ki so bili zagotovljeni, kažejo, da uporaba fosfatov ne vodi v dodatno vsebnost vode. In kar se tiče uh, toplotne obdelave, ta voda tako ali tako ne ostane v mesu. In potem informacija, Eh, obstaja tudi informacija, da države članice lahko razširijo svoje ukrepe za varnost prehrane, če tako želijo in zato, da lahko zaščitijo svoje potrošnike. In potem prednosti in koristi za potrošnike. Fosfati pomagajo pri proizvodnji in obdelavi nekaterih kosov, zagotavljajo homogeno zamrzovanje in preprečujejo neenakomerno toplotno obdelavo. In to so torej tisti cilji, ki so določeni v zakonodaji. Zato komisija meni, da osnutek uredbe izpolnjuje vse zahteve iz člena 6 ustrezne uredbe, to je uredba 1333 iz leta 2008. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa avtorji ugovora, gospa Šalde Moze. Hvala. Rada bi ponovila, zakaj smo podali ta predlog za ugovor. Zato, ker moramo čakati. EFSA je uvrstila to temo kot prednostno na, svojo, na svoj seznam del novjo, nove rezultate, novega pregleda pa bomo dobili čez kakšno leto. V znanstvenih sferah pa potekajo razprave o tveganjih, ki jih predstavljajo ti aditivi. Mi menimo, da je zelo pomembno, da vidimo, kaj bo ugotovila Jevsa. Res hočemo prisluhniti temu, kar bo povedala. Zato pozivamo k temu, da da bi imeli še eno leto več za to, da se sprejme odločitev. To je naš glavni argument. Počakati moramo, da bomo eh, dobili nove rezultate. In zato je trenutno neumno sprejeti spremembe uredbe in ne počakati še eno leto. To je tukaj naš glavni argument. Ne vem pa, kaj trenutno počnejo v Združenih državah. Predsednica, Eh, vem, da nekateri ideološki pomisleki so bili izraženi, ne vemo pa, kaj se dogaja na zakonodajni ravni. Ampak ker si prizadevamo eh, za visoko raven prehranske varnosti, se ne smemo toliko ozirati k ZDA, ampak pogledati, kaj je varno za nas. Hvala. Ja, ik, ik kan me volledig aansluiten bij, bij mijn collega. Um... Hvala. Tudi jaz bi se želel navezati eh, in pridružiti temu, kar je povedala kolegica. Bi pa rad odgovoril gospodu Beletu oziroma gospe Somer preko gospoda Beleta. Bi želel povedati, da v študiji EFSE dejansko ni nekih končnih zaključkov, kar zadeva javno zdravje. Istočasno pa EFSA pravi, da bodo do konca leta 2018 pregledali še enkrat to študijo, glede na to, da je kar nekaj elementov, ki niso povsem jasni in prav. To je izpostavila tudi gospa Šaldemoze. Gospa Zomer očitno govori, da je eh, to nepotrebno tudi z tehnološkega vidika, ampak dvomim, zato ker del tega sektorja ne uporablja istih postopkov, ampak različne in nekateri pravijo lahko, da eh, prodajajo meso za kebab brez dodatnih umetnih fosfatov. Torej je to možno. Sem si pa seveda zabeležil navedbe predstavnice komisije. In sicer da dodajanje fosfatov ne prispeva k višji teži mesa in da torej dodane vode v mesu ni in da to ne vpliva na ceno mesa, kar pa je v nasprotju s tem, kar beremo v tisku in kar izhaja iz stanja na trgu. Tako da je očitno treba še bolj poglobiti to um, razpravo, glede na to, da argumenti niso povsem jasni. Uh, Vsekakor mi zaenkrat zavračamo predlog komisije in pričakujemo študijo EFSE. Ko bo ta pripravila novo oceno, pa bomo lahko presodili, ali predlog komisije lahko sprejmemo ali ne. Pa še nekaj, gospa predsedujoča, glede na to, kar je povedala gospa Šaldemoze leta 2013-2014 je bilo izdelanih kar nekaj študij, um, potem ko je EFSA pripravila svoje ocene. Uh, to, kar so ugotovili ameriški organi, uh, tega v bistvu ne poznamo, lahko pa v dvostranskih odnosih ugotovimo, kaj je na stvari. Hvala. Hvala. Ugovor ste utemeljili tudi na. Um, tem, kar so ugotovili v ZDA, vendar pa upamo, eh, se bomo oprli na to, kar bo povedala EFSA. Torej, o tem bomo glasovali jutri in potem na plenarnem zasedanju decembra, če bo jutri to sprejeto. Tako zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je pa sporazum s Švicarsko konfederacijo o povezavi njihovega sistema trgovanja z emisijami z našim sistemom. Kaj ni to lepo? Poročevalec je gospod Filner, ampak danes ga bo za uvodne besede nadomestil gospod Belet. Uh, uh, <clears throat> Hvala. Poročevalec Filner me je prosil, da spregovorim nekaj o da povem nekaj o tem. E, s tem dosjejem sem seznanjen, zato bom to tudi z veseljem naredil. To je dosje, kjer smo res veliko dela vložili v pogovore med Švico in EU. Pogajanja so se začela pred šestimi leti in zdaj smo v finalni fazi tega pogajalskega procesa. Temu procesu smo zelo naklonjeni z institucionalnega vidika je svet sprejel sklep, ki dovoljuje podpis tega sporazuma med EU in Švico. E, sporazuma o povezavi njunih sistemov trgovanja. Švicarski sistem je nekoliko manjši kot e, evropski, seveda, ampak um, mi kot poslanci moramo privoliti v uh, to sprejetje. Tukaj moramo reči da ali ne, ne gre za resolucijo. Uh, mislim, da se vsi strinjamo, da ETS, ki se je v zadnjih mesecih in, um, mesecih in tednih uspešno spreminjal, tudi pod vašim vodstvom, predsedujoča. Eh, torej, vsi vemo, da je ETS temelj podnebne spremembe, eh, eh, Eh, temelj boja proti podnebnim spremembam in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Povezava našega sistema z drugimi sistemi po svetu je zelo eh, je bila zelo vroča tema na Bonski podnebni konferenci pred dvema tednoma to je majhen korak, ampak zelo pomemben korak na poti k pravemu globalnemu sistemu trgovanja. To je nekaj, o katerem ne samo sanjamo, ampak eh, je nekaj, kar lahko realistično postane nekaj, kar se bi v prihodnih letih uresničilo. Seveda povezava med tema dvema sistemoma trgovanja med evropskim in manjšim švicarskim, pomeni razširitev trga in pomeni tudi več možnosti za dodatno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Da bi vplivali tudi na druge akterje po svetu in da bi pritegnili še druge akterje po svetu, mislim, da imamo zdaj enkratno priložnost, da lahko povezani sistemi tudi učinkovito in uspešno delujejo. Zato poročevalec predlaga, da jutri na glasovanju parlament izrazi soglasje k sporazumu in upamo, da bomo podporo v naši inštituciji izglasovali z veliko večino. Hvala. Res je, to je zelo pomembna strateška naloga Evropske unije, da prepričamo akterje po drugot po svetu, da se pridruži našemu sistemu ali pove, da se povežejo z našim sistemom. Zato je zelo pomembno, da Švica deli z nami našo vizijo. Tako, zdaj pa se obračam k poročevalcem v senci, gospod Parnje. Euh, euh, Hvala, gospa predsedujoča. Kot je povedal gospod Bilet, glede na stanje na področju podnebja, moramo dejansko okrepiti naša prizadevanja na evropski in na svetovni ravni za povezovanje sistemov za trgovanje z emisijami. In Švica je v luči leta 2019 eh, dober primer za tako sodelovanje. Tako bo Evropska unija gotovo imela svoj trg za trgovanje z eh, oglikom in to bo eden največjih trgov na svetovni ravni. Uh, S tem dogovorom s Švico se bodo lahko uporabljale tudi švicarske kvote in obratno. S, tem, s to povezavo bomo lahko izboljšali sistem medsebojne izmenjave in eh, tarife za izmenjavo izpustov bodo prispevale k vzpostavitvi eh, trdnega mednarodnega trga za um, izpuste oglika bi pa želeli imeti na voljo več informacij o sami vsebini sporazuma in v prihodnosti bi želeli, da bi bila Evropska komisija pri pripravi takih sporazumov bolj eh, transparentna. Tako, to sem želel povedati v imenu naše skupine. Hvala. Uh, no. Hvala. Zdaj pa gospa Konična. Pani predsednikinje. Uh také my vítáme, přestože na systém ETS máme asi trochu. Hvala. Tudi mi to pozdravljamo, čeprav imamo nekoliko drugačen pogled na ETS kot druge skupine v parlamentu. Vseeno pa je dobro, da bi imeli globalen sistem in da si prizadevamo za tak sistem. Če bomo imeli sistem samo v Evropski uniji, ne bomo mogli doseči takega učinka, kot bi ga radi. Evropski parlament je pred dvema tednoma skupaj s svetom naredil velik korak naprej. Zdaj našim partnerjem lahko kaj ponudimo, zdaj imamo rešitev, ki jo lahko ponudimo. Podpreti bi morali vse, ki bi se nam hoteli pridružiti upam, da bomo v prihodnih letih, ne v prihodnih desetletjih, lahko dosegli oziroma ustvarili resnično globalen sistem. Če bomo imeli dober sistem V našem delu sveta si ne želimo, da bi se oglik preselil na druge dele sveta, zato si želimo, da bi dosegli dogovore še z drugimi velikimi deležniki, kot, sta, kot je Kitajska in drugi. In torej, če res hočemo, da bo sistem deloval in če hočemo imeti res dobre, velike koristi, če hočemo pomagati okolju, če hočemo zmanjšati emisije CO2, CO2 in če hočemo uresničiti to, kar smo se dogovorili v Parizu. Zato podpiramo ta predlog in um, čeprav se strinjam s, s kolegi iz SND-si, želimo več informacij in več preglednosti, vendar pa vseeno podpiramo to delo kljub dolgim pogajanjem v trialogu. Res upam, da se v podrobnostih ne bo skril kakšen hudič, ki bi nam preprečil, da bi podprli ta predlog. Um, uh, Gospoda Li, hvala. Za besedo sem prosila, ker se spominjam predloga komisija takr, predloga komisije, takrat, ko smo govorili o povezavi našega sistema in švicarskega sistema. Mislim, da je to zelo dober korak naprej, zato da bi zagotovili, da bo vsaka država in vsaka industrija, ki prispeva k onesnaževanju, da bodo vsi ti delali za to, da bi zmanjšali emisije in za to, da bomo razvili mednarodni trg oglika. Če primerjamo evropski sistem trgovanja in švicarski sistem, imamo podobne strukture in sledimo istim načelom. Obdobje trgovanja gre v obeh sistemih eh, od leta 2013 do 2020 in oba sistema poznata linearno zmanjševanje, tako da se vsako leto zmanjšujejo emisije. Zdaj pa še prošnja za Evropsko komisijo ali poziv Evropski komisiji. Zdaj, ko gledamo možnosti za to, da bi povezali še druge sisteme. Rada bi povdarila, kar je povedal že kolega Parnjo. Želimo si več preglednosti, želimo si več informacij, več podrobnih informacij o sektorjih, ki so pokriti in več informacij o drugih možnih sporazumih. Torej, drugih možnostih za povezave, povezave z drugimi sistemi. Hvala, zdaj pa Evropska komisija. Uh, thank, uh, Hvala. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala poročevalcu in hvala za osnutek poročila. Hvala tudi za besede podpore, ki smo jih ravno kar slišali. Prepričani smo, da je to dober in pravočasen korak naprej. Gre za prvi sporazum o povezavi sistemov ETS in gre za dva sistema omejevanja in trgovanja med dvema strankama. In seveda, če bomo širili oglični trg eh, in če bomo eh, oziroma širitev tega trga in povezava z drugimi sistemi je naš dolgoročen rok in zdaj pr, naš dolgoročen cilj in zdaj je prva taka stvar, ki smo jo uspeli ureš, uresničiti. Švicarski sistem pa je precej podoben evropskemu. In če govorimo, o, če spregovorim še o sektorjih, švicarski sistem pokriva skoraj enake sektorje kot naš. In na podlagi pogajanj švicarski sistem pokriva zdaj tudi letalstvo. To je bila zelo, zelo pomembna stvar v naših pogajanjih. Torej na obeh straneh so pokriti isti sektorji. Gotovo ste videli v medijih, je, da je prejšnji teden EU podpisala sporazum in to je prvi procesni korak, eh, torej sporazum s Švico predsednik Juncker in uh, sogovornica na švicarski strani sta to podpisala in to je bilo nekaj dni potem, ko sta parlament in svet dosegla začasni dogovor o ponovnem pregledu evropskega ETS v četrti fazi. Torej, ti dogodki na ravni EU podpirajo naš sistem ETS, ki je največji sistem omejevanja in trgovanja na svetu in hkrati to dokazuje, da lahko sodelujemo z drugimi partnerji, ki so prav tako resni na področju boja proti podnebnim spremembam in ki imajo podobne cene, kar se tiče emisij CO2. In če spregovorim ponovno o Švici, sporazum je zdaj podpisan. Domnevamo lahko, da boste sklenitev tudi vi podprli, tako da bo sporazum se lahko začel izvajati. Ko bo sporazum dokončno sklenjen, bomo začeli pripravljati skupaj s Švico izvajanje tega sporazuma. ko bo sprejet predlog oziroma ko bo sprejet eh, predlog za, za sprejetje tega sporazuma, sam sporazum ne bo takoj začel veljati. Treba bo pripraviti nekatere stvari na obeh straneh, naprimer tako, da bosta oba sistema fizično lahko povezana, tako da bomo lahko povezali registre, potem zagotoviti bomo morali, da bodo vse stvari, ki so jih švicari obljubili, da jih bodo razvili, naprimer vključitev letalstva v njihov ETS, eh, mi bomo preverili, da je to res vse narejeno in potem bomo mi lahko predložili naš inštrument za ratifikacijo. In kot ste številni povedali, Ta prvi sporazum je tudi politično zelo pomemben in to v času, eh, o tem ste tudi nekateri govorili, ko, je, ko se trg oglika po svetu zelo, zelo hitro razvija. Videli ste, kaj se dogaja na kitajskem, v Bonu v okviru COP23. Eh, smo se pogovarjali o različnih nacionalnih ETS in kot, vedite, kot veste, mi zelo tesno sodelujemo s Kitajsko za to, da bi lahko dosegli napredek. Sodelujemo tudi s Kanado, z ZDA in torej tukaj delamo v zelo dinamičnem kontekstu in v tem trenutku je ta signal, ki ga predstavlja povezava s švicarskim sistemom, zelo pomemben. da bomo pripravili teren za globalni trg oglika, je, da sodelujemo s tretjimi državami, ki so pripravljene to razviti tudi na nacionalni ravni na podlagi zavez iz Pariškega sporazuma. Nekatere te države so že v fazi izvajanja, nekatere v fazi razvoja, ampak dejstvo je, da z njimi tesno sodelujemo ali smo v tesnih stikih, zato da bodo vzpostavile robustne sisteme. Potem pa bomo začeli razmišljati še o tem, ali lahko tudi z njimi sklenemo sporazume o povezavi. Mogoče tega ne bomo naredili v zelo kratkem času, ampak čez nekaj časa pa gotovo. Potem slišali smo vašo prošnjo, da si želite več preglednosti in to bomo upoštevali. Belet. Najlepša hvala, gospod Belek, Belet, za zaključek. Uh, mention, sorry, hvala, predsednica. Strinjamo se z vsem, kar je bilo povedeno zlasti s tem, kar je povedal gospod Panjo, kar sta povedali gospa Dali in Konečna. Dejstvo je, da gre za velik korak naprej. To, kar je povedal gospod Panjo v zvezi s pomankanjem preglednosti, tudi s tem se strinjamo. Potrebujemo več informacij in hitreje. S tem se res lahko popolnoma strinjam in menim, da je to jasno sporočilo drugim inštitucijam. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Konečna, da je to korak, majhen korak na poti globalnemu sistemu. Eh, v Bonu smo se pogovarjali s kitajsko delegacijo in eh, v določenem trenutku enkrat bo Kitajska tudi se morala pridružiti in upamo, da s tem majhnim korakom gremo v to pravo smer in eh, optimistično gledamo na ta proces. Hvala, hvala za dobro upravljeno delo če bi kolegi radi vložili amandmaje, torej predloge sprememb, morajo pohiteti, kaj ti rok za vložitev predlogov sprememb je danes ob 18. Glasujemo pa jutri. Tako. Zdaj pa naslednja točka. Priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Poročevalka oziroma pripravljavka mnenja je gospa Jaten Maki. Izvolite. Hvala, predsednica. Kuluva EUn monivuotinen rahoituskausi päättyy siis vuonna 2020 mennessä ja komissio... Leta 2020 se bo zaključil trenutni večletni finančni ukvir in komisija je obljubila, da bo pripravila predlog za nov okvir najkasneje maja prihodnje leto. Mi v parlamentu lahko pripravimo svoje stališče, ki ga predložimo Evropski komisiji pred tem trenutkom, torej pred majem. Kot vemo, večletni finančni okvir, kot ponavadi, prinaša s seboj zelo veliko negotovosti in razhajanj. Ne vemo, kakšen bo učinek Brexita na proračun, ravno tako ne vemo, kakšen bo odnos med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo v prihodnosti, če bo nek odnos oziroma razmerje sploh obstajalo ali ne. No, mi kot odbor za okolje pa zasledujemo glavni cilj za ta večletni finančni okvir z naše perspektive in to na področjih, ki zadeva naše delovanje. Pripravila sem nekaj zelo splošnih izhodišč, saj se mi v tem trenutku ne zdi še primirno govoriti o konkretnih številkah, je pa že čas, da si zastavimo cilje, ki jih želimo doseči s prihodnim večletnim finančnim okvirom in ki jih želimo doseči doseči mi kot naš odbor na podlagi prejšnjih izkušenj oziroma na podlagi izkušnje s trenutnim večletnim finančnim okvirom, kaj je delovalo, kaj ni, kaj bi želeli izboljšati in eh, kaj ni delovalo tako, kot smo si mi predstavljali oziroma želeli. Uporaba sredstev Evropske unije namreč ne more biti v nasprotju z zastavljenimi cilji. In zato mora proračun zasledovati cilj vzpostavitve nizkooglične uh, in učinkovite energije ter vzpostavitve primernega proizvodnega sistema. Pri sprejemanju proračuna moramo upoštevati tudi elemente, ki so pomembni za naše zdravje ter za okolje. Zauzemati se moramo za biološko raznovrstnost in njeno ohranjanje. V trenutnem večletnem finančnem okviru, kot vemo, pa sredstva niso bila povsem usklejena z našimi zavezami. Pariški sporazum nas, je, nas zavezuje, da bi dosegli 20 eh, odstotno zmanjšanje eh, podnebnih sprememb, vendar tega nismo dosegli in zato bi bili zadovoljni, če bi proračun upošteval zahteve na področju okolja in podnebja, ki jih zasledujemo kot Evropska unija. Cilje bo mogoče doseči samo, če bomo upoštevali te dejavnike v okviru vseh izdatkov, ki jih imamo na ravni Evropske unije. To je možno doseči. Zdaj pa sem seveda pripravljena prisluhniti vašim komentarjem. Hvala, besedo imajo poročevalci v senci, gospod Kovačev. Najlepša hvala, predsednica, gospe Jaten Maki bi se rad zahvalil za njeno delo in mislim, da je to dobro izhodišče za razpravo o prihodnem večletnem finančnem okviru. Po nekaterih zelo pomembnih dogodkih leto, letos ima Evropa nov zagon in eh, zdaj se moramo pogovarjati tudi o večletnem finančnem okviru, kajti naših prioritet ne moremo izvajati, če nimamo ustreznega proračunskega okvira po sklenitvi pariškega podnebnega sporazuma je pomen boja proti podnebnim spremembam vedno večji. Evropska unija mora okrepiti prizadevanja na tem področju in podpirati hitro izvajanje pariškega sporazuma, podpirati prehod na čisto energijo, dekarbonizacijo in krožno gospodarstvo zato mora večletni finančni okvir, prihodni večletni finančni okvir, spoštovati finančne zaveze, ki jih je Evropska unija sprejela v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Delež celotnega proračuna, ki je namenjen kohezijski politiki, se v obdobju po letu 2020 ne bi smel zmanjšati. Kohezijski sklad in Evropski regionalni skladi zmanjšujajo razlike v razvoju med regijami in izboljšujajo okolje v manj razvitih gospodarskih regijah v EU. To pa mora biti povezano z uporabo novih tržnih inštrumentov za doseganje naših ciljev. In nobena država članica sama ne more reševati zdravstvenih, čezmejnih zdravstvenih izzivov. Zato mora EU tudi podpirati prizadevanja držav članic pri odpravi zdravstvenih grožen, ki spodkopavajo socialno kohezijo. Tukaj naprimer govorimo o izzivih duševnega zdravja, o debelosti, o protimikrobni odpornosti, o enakem dostopu do zdravstva in tako naprej. Vse to so izzivi, ki se morajo odražati tudi v večletnem finančnem okviru po letu 2020. Eh, z vami bom z veseljem sodeloval na vseh teh točkah, ki sem jih omenil. Hvala. Hvala, tudi mi se, se veselimo tega. Zdaj za SND nimamo poročevalca v senci, ampak z nami je gospa Dali. Hvala, predsednica. Najprej bom začela s stališčem gospoda Kaputa v zvezi s to temo, potem pa bom predstavila še svoja stališča. Torej, gospod Kaputo se najprej zahvaljuje gospe Jatenmaki za pozitiven okvir v, zastavljen v tem, okvi, v tem predlogu. Tukaj imamo pozitiven pristop in upošteva vključitev različnih politik. Predlogi sprememb, ki jih bo gospod Kaputo uložil, eh, so namenjeni temu, da pojasnimo določene korake. Prvič, ni omembe krožnega gospodarstva in inovativnih projektov na tem področju. Nekateri vključujajo programa obzorje 2020 in Life. Poleg tega Life potrebuje ustrezno podporo za to, da se bo izboljšalo njegovo izvajanje, zlasti pri integriranih projektih. Evropa ima vodilno vlogo pri boju proti podnebnim spremembah in na področju okoljskih politik. Polit Ukrepanje držav članic je nujno in kljub Brexitu ne moremo nazadovati pri teh politikah. In eh, tesno povezana tema so tudi naši, naša sredstva. Eh, sredstva moramo zagotoviti zato, da nam ne bo treba delati korakov nazaj pri izzivih in politikah, za katere smo že zasnovali pot in kjer imamo dovolj poguma, da z njimi nadaljujemo. Eh, Treba je tudi zagotoviti ustrezna sredstva za notranje in zunanje delovanje, zato da nekatere države ne bi sprejemale zastarelih tehnologij. In tukaj bi rad spregovoril tudi o civilni zaščiti. V zadnjih letih je bilo v njegovi državi nekaj potresov in hkrati Um, tudi druge informacije kažejo, da sistem koordinacije deluje, vendar ga je treba izboljšati. In potem še, kar se tiče usklajevanja večletnega finančnega okvira, to je treba narediti tako, da bo to vključeval, da bo večletni okvir odražal tudi bolj v široka podnebna vprašanja. Zdaj pa bom spregovorila v malteščini. Strinjam se s poročevalcem, ki v prvem, tam, ko je v prvem odstavku zapisano, da mora komisija prihodni večletni finančni okvir oblikovati tako, da bo odražal prioritete Evropske unije, zlasti to, da je treba ohraditi vodilno vlogo, vlogo Evropske unije na področju boja proti podnebnim spremembam. Rada bi opozorila tudi na sklad, zeleni sklad za podnebje. Ta Green Climate Fund je mogoče najnovejši deležnik v večstranski arhitekturi financiranja podnebja in bo popolnoma operativen v letu 2015, pravi govornica. In njegova naloga je, da se bodo finančna sredstva usmerila v države, ki se še razvijajo in da bo tudi pritegnil zasebno financiranje. Žal, zdaj, ko se je predsednik Trump odločil, da bo odstopil od pariškega sporazuma, nekatere zaveze iz eh, zelenega sklada za podnebje ne bodo uresničene. Gre za dve milijardi dolarjev. Mogoče se to ne zdi veliko, ampak strokovnjaki na področju podnebja pravijo, da, so, ehm, da se s temi sredstvi lahko veliko doseže. Veliko denarja bo namreč tudi treba uporabiti za to, da bomo zgradili osnovno infrastrukturo za razvoj čistih virov energije in dodatno financiranje lahko tudi pomaga pri razvoju trgov, ki potem delujejo kot katalizatorji za zasebne naložbe. Ta zeleni sklad za podnebje pritegne namreč še druga sredstva in namenjanje več projektom. Zato upam, da bo Evropska unija lahko zagotovila, da se bo ohranila in zagotovila ustrezna raven financiranja ko gledamo naprej, moramo skrbeti tudi za to, da bo to vključeno v proračunsko politiko Evropske unije za prihodnjih sedem let, torej za naslednje finančno obdobje večletnega finančnega okvira. In to mora biti vključeno tudi v poročilo Envi v zvezi s prihodnostjo financiranja in večletnega finančnega okvira. Konečna, Gospa Konečna, želite spregovoriti o tem? Ne potem pa komisija izvolite. Yes, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Um, thank you very much to rapporteur. Uh, yet... Hvala. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi pripravljavki mnenja. Gospa Jatenmaki je pojasnila, da je trenutek, ko razmišljamo o novem večletnem finančnem okviru, zelo pomemben. Komisija je začela proces z Belo knjigo marca ter z dokumentom o prihodnosti evropskega financiranja, ki ga je objavila junija. Prispevek Evropskega parlamenta preko poročila na javno, na lastno pobudo, ki ga pripravljata Albrecht in Toma, bo tudi pomemben element v teh pripravah. Komisija bo svoje predloge za prihodnji večletni finančni okvir objavila maja 2018. Kot veste, predlogi za večletni finančni okvir vsebujajo celoten okvir na podlagi uredbe o tem okviru, pa tudi različne finančne inštrumente. Zato to, kar lahko pove ta odbor v zvezi s sedanjem okvirom, eh, v zvezi z to, kar predlaga ta odbor, je lahko zelo koristno. Kot ste videli, smo objavili tudi nekatere umestne ocene tekočih programov. Eh, komisija tudi razmišlja na tak način in se zato vedno veseli prispevkov in mnen tega odbora. Hvala, gospod Jatomeki. erittäin perusteltuja kommentteja ja jatketaan työtä. Saamme tästä hyvän ja perustelun esiin. Hvala lepa za te zelo eh, pomembne pripombe. Delali bomo še naprej na te temi. Hvala. Hvala, rok za vložitev predlogu sprememb je 5. december. 24. ali 25. januara pa bomo glasovali. Zdaj gremo na naslednjo točko in sicer sladila gre za obravnavo osnutka resolucije v zvezi s tem ugovorom. Gospa Grostet bi morala to predstaviti, ampak e, z nami je tukaj gospa Ajuso, a ne? Ne, gospod Belet. Sladila, izvolite se opravičujem. No, moral sem dati prednost podpredsedniku skupine. Prioritete pač, vse veste. Dobro, hvala lepa za besedo v imenu gospe Grosted, kar zadeva sladila v finih pekovskih izdelkih. Komisija pripravlja raziskavo učinka umika direktive na to temo. Zaradi tega bodo sladila lahko uporabljena v pijačah ali marmeladah, naprimer, ampak prepovedana bodo v pekovskih izdelkih, o katerih danes govorimo. To so pekovski izdelki, ki so namenjeni prehrani. In zato nima nobenega smisla, da o tem govorimo v kontekstu, ki ga predlaga komisija. No, predvideno ni prehodno obdobje in to je naš glavni argument. S tem bi ogrozili razpoložljivost teh izdelkov, naprimer piškoti, torte, ploščice iz kosmičo. To je še posebej namenjeno tistim ljudem, ki želijo uživati malo sladkorja ali imajo diabetes. Sladila, ki se uporabljajo v receptih, so edina sladila, ki so alternativa visoki vsebnosti sladkorja. Zato je ključnega pomena, da zakonodaja predvidi prehodno obdobje in v osnutku resolucije predlagamo vsaj dve leti. Zato, da bi ta sladila lahko ustrezno preoblikovali in da bi sladila bila na voljo potrošnikom s temi prehrambenimi potrebami. Ne bom govoril o tem, da ima to zelo pomembne posledice za MSP-je v teh sektorjih. To je jasno. To so argumenti, ki jih predlagamo. Ugovor temeli na tem. To predlagamo v imenu poročevalke Francois Grustet. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa kolegice in kolegi. Najprej gospod Ajuso. Muchas gracias, presidenta. Yo le he pedido la palabra. Hvala lepa, predsednica. Prosila sem za besedo, zato da podprem ugovor gospe Grostet in njegovo vsebino. Tukaj namreč ne gre za vprašanje javne varnosti. Sladila so varna in obstajajo na trgu že zelo veliko let in se uporabljajo tudi pri drugih živilskih proizvodih. Tukaj gre za problem eh, regulatorne narave in sicer gre za spremembo direktive o dietetičnih proizvodih. Ampak v tem primeru bo komisija s svojim predlogom um, državljanom, ki trpijo zaradi debelosti in sladkorne bolezni, onemogočila uporabo oziroma uživanje izdelkov s sladili. In zato vas pozivam, da podpirate ugovor, ki je bil podan na to temo. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne, komisija. Very much, Madam Chair. Um, Hvala lepa, hvala gospod predsednica. O tem sem delno govorila že pri prejšnji točki, ko smo govorili o fosfatih. Zahteve so zapisane v specifični zakonodaji in ponavljam, aditiv ne sme vplivati na zdravje potrošnikov, zato mora obstati tehnološka potreba in potrošnika prav tako ne sme zavajati. Po drugi strani pa mora potrošniku koristiti. V primeru dovoljenja za sladila je tako, da mora aditiv izpolnjevati enega od pogojev, ki so navedeni v zakonodaji. Sladila in pogoji, ki veljajo za nje, so naslednji. Gre za nadomestilo sladkorjev gle za uporabo v izdelkih z nizko vsebnostjo sladkorja ali v izdelkih brez sladkorja. To lahko poveča rok uporabe ali pa gre za hrano, ki se uporablja v specifične namene, kakor je opredeljeno v direktivi 89398. To je pravni okvir in dejansko je prišlo do sprememb pravnega okvira. V preteklosti je bilo tako, da je bila uporaba sladil v finih pekovskih izdelkih bila dovoljena v direktivi 94 skozi 35. In ta direktiva je vključevala živila namenjena posebni uporabi, kakor je opredeljeno v zadevni direktivi. Fini pekurski izdelki so namenjeni osebam z diabetesom, naprimer, in to pokriva direktiva iz leta 1989. Zdaj pa prihaja sprememba. Direktiva je bila spremenjena in zdaj se imenuje direktiva za uporabo posebnih živelskih izdelkov in tam je navedeno, da bi lahko bile sprejete specifične določbe zato, da bi določili posebne vrste izdelkov, vključno z izdelki namenjenimi osebam z diabetesom. Leta 2008 je komisija pripravila poročilo na temo živil namenjenih diabetikom in ugotovili smo, da ni omejitev, kar zadeva sestavo teh živil, zato komisija ni pripravila posebnih pravil na to temo. Izkušnje so tudi pokazale, da določena pravila iz te direktive niso več učinkovita, kar zadeva delovanje skupnega trga in koncept živil za specifično uporabo, vključno z uporabo za živila, ki jih uporabljajo diabetiki, so mm, te določbe so bile preklicane in sicer 20. julija 2016. To je zelo pomembno, kaj ti regulativna sprememba, ki je to sprožila, je bila sprejeta leta 2013. Gre za direktivo 609 skozi 2013, ta je začela veljati julija 2016 in to je podatek, ki so ga vedeli vsi deležniki, vključno z industrijo. Z izbrisom koncepta živil v posebni namen in živil namenjenih diabetikom, zdaj ni razloga in ni upravičitve za to, da bi obstajala takšna skupina finih pekovskih izdelkov. Zato ni osnove za uporabo sladil v finih pekovskih izdelkih. Koncept od leta 2013 ni več upravičen, zato teh izdelkov ni več dovoljeno tržiti. Kakšna je posledica? Uredbo je treba spremeniti, kar zadeva uporabo devetih stadil v finih pekovskih izdelkih za posebne prehrambene namene. Povedati želim, da je komisija spoštovala načelo sorazmernosti in da smo predvideli prehodno obdobje za industrijo. Torej, osnutek uredbe je v skladu z zahtevami EU, kar zadeva odobritev uporabe sladil v živilih, še posebej kar zadeva živila za posebne skupine, kot je določeno v uredbi 609 skozi 2013. To je tudi popolnoma v skladu s konceptom ki ga je pripravila znanstvena skupnost, namreč diabetiki morajo jesti zdravo hrano in to je mogoče tudi z popolnoma običajnimi živili. Do prekomerne teže ali tveganja za pojav diabetesa tipa 2 prispevajo različni dejavniki, naprimer nezdrava prehrana, ali hrana z nizko vsebnostjo vlaknin. Nekateri izdelki imajo veliko uglikovih hidratov, ne glede na to, da vključujejo ali vsebujejo sladila, zato je dvomljivo, ali so takšni izdelki res nujno zdravi. Naša, naš predlog ne ovira inovacij, kako sem povedala, velja že od leta 2013, ampak inovacije pomenijo več kot samo dodajanje sladil. Morali bi izboljšati tudi fine pekovske izdelke same, zato da ne bi imeli več nasičenih maščobnih kislin, naprimer. Kar zadeva časovnico. Industrija je imela dovolj časa, da se prilagodi novemu pravnemu okviru, kajti uredba je bila sprejeta leta 2013, uredba 609, začela je veljati 2016 in prehodno obdobje je bilo uvedeno v usnutku uredbe, kajti prehodno obdobje zagotavlja, da finipekovski izdelki, ki so bili dani na trg pred začetkom veljavnosti uredbe, lahko ostanejo na trgu, dokler se ne prodajo vse zaloge. Komisija meni, da osnutek uredbe spoštuje načelo sorazmernosti, zagotavlja enako uporabo sladil v EU v vseh državah članicah, zagotavlja enake možnosti za vse in zagotavlja tudi ustrezno delovanje skupnega trga. S tem zagotavljamo pravno gotovost za vse deležnike, vključno z zaščito interesov potrošnikov. Prav tako zagotavljamo dovolj časa, da se industrija prilagodi, kajti zakonodaja je bila sprejeta, nova zakonodaja leta 2013. Prav tako smo zagotovili prehodno obdobje za izdelke, ki so bili dani na trg. Hvala. Hvala. Gospa Šaldemoze. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz želim nekaj dodati. V prvem delu razprave sem bila odsotna, pri meni je bila skupina obiskovalcev, ampak v imenu socialistov lahko povem, da tega ugovora ne podpiramo. Po našem mnenju so podjetja imela dovolj časa, da se prilagodijo novim pravilom in trenutno stanje je pač naravna posledica sprejete zakonodaje, zakonodaje, ki je bila sprejeta leto 2013. Po našem mnenju je zakonodaja dobra in ponuja dovolj manevrskega prostora tudi diabetikom, da se zdravo prehranjujejo. Tudi združenja diabetikov so se odzvala na to. Mislim, da je večina enakega mnenja. Namreč Tudi brez teh izdelkov se lahko diabetiki zdravo prehranjujejo. Hvala. Dobro, ni bil moj namen, da odpremo razpravo, ampak ker ste dobili besedo vi, lahko besedo dobijo tudi drugi. Hvala, gospod Zomar, izvolite. Želite besedo? Hvala. Pravna podlaga mi je jasna. Komisija ima prav ko govori o tehničnih argumentih, zakaj tega zdaj ne bi smeli več dopuščati teh sladil v finih pekovskih izdelkih. Ampak ne gre samo za diabetike, gre tudi za debele ljudi. Če takšni pekovski izdelki ne bodo več na voljo, bi to bila škoda. Nekateri imajo morda prekomerno težo in dobro bi bilo, če bi takšni izdelki bili na voljo. Diabetiki pravijo, da bi se morali zdaj prehranjevati normalno in da ne potrebujejo posebnih izdelkov, ampak ne smemo pozabiti na ljudi s prekomerno težo. Zato moramo biti pozorni na pekovske izdelke industrija bi morala zagotoviti izdelke z manj sladkorja, manj oglikovimi hidrati, manj soli in tako naprej. No, če bi vsi tako postopali, potem ne bi več imeli pekovskih izdelkov. Na koncu koncev so pač pekovski izdelki to, kar so. Zato mislim, da bi bilo za ljudi s prekomeno težo morda koristno, če bi še naprej imeli takšne izdelke ne glede na to, da smo govorili o diabetikih. Pravno stanje mi je jasno, dobro, čisto tehnično razumem, kaj želi storiti komisija, ampak eh, po mojem mnenju ne smemo tega obravnavati samo z tehničnega vidika. Hvala. Hvala, gospod Belet, boste sklenili razpravo. Hvala lepa v imenu gospe Grostet. Vam želim povedati, da nimamo kaj veliko za dodati k temu, kar sta povedali gospa Zomer in gospa Šalda Morze ter drugi, ne ugovarjamo argumentom komisije, seveda govorimo lahko o interesu potrošnikov in strinjamo se s argumenti komisije, pravna gotovost je pomembna, podpiramo te argumente, ampak gospa Zomer ima prav. To bi pomenilo, da na kratki rok ti izdelki ne bi bili več na voljo na evropskem trgu. Govorimo o evropskih potrošnikih, ki niso samo diabetiki, ampak naprimer govorimo tudi o debelih ljudeh. Izpodbijamo argument o sorazmernosti in trdimo, da prehodno obdobje ni bilo dovolj dolgo. Zato predlagamo, da bi dodali še dve leti, zato da bo industrija imela možnost priprave alternativnih izdelkov. Gre za kar nekaj ljudi v Evropski uniji, ki jih to zadeva in po prehodnem obdobju dveh let bi MSP-jem in drugim v industriji dali potem možnost, da razvije alternative. To predlagamo in zato ugovarjamo tej odločitvi komisije. Hvala, hvala lepa, s tem je razprave konec, glasovali bomo jutri. Mislim, da ste vsi slišali vse argumente za to. Vemo, kako je treba postopati. Zdaj pa naslednja točka gre za ugovor. O tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti za tobačne izdelke in tehničnih standardnih varnostnih elementov, ki se uporabljajo za tobačne izdelke. Imamo dva osnutka resolucije. Gospod Pedicini je to uložil. No, situacija je nekoliko neugodna, kajti avtorja ni lahko o tem spregovorimo, o njegovi odsotnosti ali pa ne. Nihče ne more predstaviti tega ugovora. No, bomo pa mi malce poklepetali. Gospod Florence. No, kolegi bi dal prednost, ampak če ga ni, mu tudi ne morem pomagati. rekli ste, da je to malce nenavadno. Kaj ti, če si to preberemo, gre za naslednje. Evropska komisija ima nalogo upravljati sledljivost tobačnih izdelkov. Zato so podali predlog, zadevo so potem kratkoročno nekoliko spremenili. In gospod Pedicini je uložil govor v zvezi s tem. Povedati vam želim, zakaj gre podjetja, ki naj bi v prihodnosti jamčila zasledljivost, morajo biti čim bolj neodvisna. Kaj to pomeni? Če eno, če eno veliko podjetje v Londonu skleme, sprejme dogovor z IBM-om, ki naj bi skrbel za praktično izvedbo, potem ne more to podjetje prevzeti odgovornosti za Philip Morrisa, naprimer. Zato je komisija uvedla odstotne stopnje in navedeno je, da če ima podjetje več kot 10 odstotkov prometa, v smislu sodelovanja s, to, s tem tobačnim podjetjem, potem sledljivosti več ne more zagotavljati. Kolega iz EFDD zdaj pravi, da mora imeti podjetje nič odstoten stik z podjetjem. To pomeni, da praktično nihče na svetu ne bi bil upravičen ali sposoben izvajati sledljivosti brez stikov. To pomeni, da ne smejo dobiti niti enega sporočila, ne smejo imeti stikov s tem podjetjem. To se mi zdi pretirano. Preprosto zato, ker je to nemogoče. In mimo grede, to bi zelo omejilo konkurenco. Če bi samo podjetja, ki so popolnoma novo nastala, nekje izolirana, bila podjetja, ki bi lahko prevzela te naloge. To bi bilo veliko preveč nevarno, zato mislim, da je prav to, kar smo med vrsticami že prebrali. Namreč v Italiji obstajajo drugačni razlogi za vlogo ugovora in sicer notranje politični razlogi in to nima posebne veze z tem, o čemer govorimo tukaj. Gospa, gospod Parnjo. Euh, Gospa predsednica, dragi kolegi, naj najprej povem, kako zelo cenim ta prispevek predsednika Florenca, ki je zelo zdravo razumski. In drugič naj povem, da predsedujem neformalni skupini v Evropskem parlamentu in to že nekaj let ki, delu, ki se zauzema proti um, utikanju um, tobačne industrije v zakonodajo. No, in v zadnjih letih smo zelo veliko na tem področju naredili, saj smo skušali doseči, da bi parlament večinsko zavrnil ta predlog sledljivosti, ki ga je pripravila Evropska um, komisija. No, glede ugovorov, ki ju je predložil naš kolega, se seveda najprej zdi, da gre za povsem legitimen ugovor. Vsekakor pa takšna vzpostavitev sistema sledljivosti lahko spodkoplje celoten sistem uh, ki deluje med Evropsko komisijo in državami članicami komisija bi se morala zauzeti za vzpostavitev sistema sledljivosti, ki bo povsem neodvisen od tobačne industrije. In komisija je pri tem sledila časovnici, ki je bila vzpostavljena in to kljub pritiskom uh, interesnih skupin in uh, časovni stiski. Tako da se lahko le zahvalimo Evropski komisiji, da je pri tem postopku ustrajala. Pa še nekaj naj povem, da smo imeli v Evropskem parlamentu več priložnosti, da smo izrazili eh, svojo zaskrbljenost glede teh vprašanj. Tudi v pristojnem odboru smo imeli 12. julija 2017 organizirano srečanje, ravno tako smo se srečali z nevladnimi organizacijami in jim. In omogočili, da smo mi kot parlament izrazili naše skrbi glede zagotovitve povsem neodvisnega delovanja od uh, tobačne industrije. Tudi organizacije za boj proti kajenju so uh, uložile svoje uh, ugovore in s tem prispevali k temu, da, se, da tobačna industrija pri svojih zauzemanjih ni bila uspešna. Hvala. Hvala, gospod Zomer. Mm, tale ugovor kolege iz gibanja petih zvezdic ni najboljši. Gre za sistem sledljivosti, samo tudi vidim nekaj težav, ampak ne tako, kot ga vidi gospod Pedičini. Problem je naslednji. Majhni proizvajalci cigar, na primer, in cigarilo so, se srečujejo s težavami tukaj. Gre za majhna in srednja podjetja, ki imajo običajno po deset zaposlenih, pripravljajo naprimer cigare, pa tudi morda cigariluse, ampak ti bodo imeli veliko težav, kar zadeva zahteve glede sledljivosti. Težko bodo spoštovali predpise in težko bodo zagotovili takšno sledljivost. To bo zelo velik strošek za nje. Zato bodo morali pripraviti nove skenerje, tiskalnike, pa tudi naprave za preprečevanje nepravilnosti. Zaposliti bodo morali nove ljudi, zato da se bo to vse potem izvajalo v praksi. Tudi shranjevati bo treba podatke. Pri proizvajalcih cigara obstaja še en problem. Namreč cigara mora zoreti več mesecev, to traja tudi do enega leta, zato da se razvije pravi okus. No, pri sistemu sledljivosti je pa tako, da naj bi že pri izdelavi vključili vse te podatke, kje je bila izvedena, kje je bila izdelana ta cigara, naprimer, in vsaka podrobnost naj bi bila znana in vedelo naj bi se tudi, komu bo to dostavljeno. Manjši proizvajalci tega preprosto ne vedo, ko je cigara pripravljena, ne vedo, komu jo bodo prodali, zato ker mora zoreti. Oni ne prodajajo na debelo, zato ne morejo reči toliko in toliko cigar gre v enem letu tja in tja. in teh podatkov ne bodo mogli unesti, to je tehnično nemogoče. Gre za proizvodnjo, za skladišče, zato ker morajo izdelki še zoreti. Pri takšnih direktivah govorimo o tem, da moramo omejiti porabo cigaret. In tisti, ki smo že dolgo v parlamentu, vemo, da se pri teh temah vedno pojavljajo ljudje, ki so proti. Pri cigarah to preprosto ne gre. Ne gre za zdravstveni problem. To sloh ni povezano z zdravstvom. Ampak mislim, da mora komisija pripraviti izjeme za majhne proizvajalce cigar in cigarilosov. Ne želimo si, da bi vsi ti majhni proizvajalci ostali brez posla. Tudi potrošniki, ki kadijo cigare in cigarile, se so običajno starejši od 35 let. Ne gre torej za mlade ljudi. Sledljivost v trenutnem sistemu, v trenutni izvedbi, ni izvedljiva za ta podjetja. Komisija mora to vedeti. Če tega ne vedo, bi morali pač o tem razmisliti in pripraviti izjemo. Dobro. Ne vem, zakaj so cigare podvržene temu sistemu. Kaj ti, tih utapljanja na tem področju ni. Sledljivost smo uvedli preprosto zato, da bi preprečili tih utapljanja, ampak seveda tih utapljanje cigaret. Zdaj pa to zadeva tudi področje, področje cigar, kjer tih utapljanja ni. Zato želim komisiji res priporočati, da razmisli o izjemi. Zato, da poskrbi, da ta podjetja ne bodo zapirala urad, kajti če bo predlog ostal takšen, kot je, potem bodo v velikih težavah. Nikakor ne podpiram tega ugovora, ugovora gibanja petih zvezdic. Jaz sem govorila o nečem drugem. Ampak zdi se mi, da je to edina možnost, da poskrbim, da bodo moji pomisleki upoštevani. Upoštevani bodo le, če podprem ta ugovor. Izjemoma ga bom podprla, kajti ne želimo si, da bi družinska podjetja propadla. Nekaj moramo storiti za nje. Hvala. Well, thank you very much for bringing the topic up. Hvala. Zdaj pa gospa Konečna, gospod Florenc. Najprej gospa Konečna. Uh, Hvala. Govorim v imenu Len Bojlan, v imenu naše skupine. Len Bojlan danes ni tukaj in me je prosila, da jaz povem, kaj na mesto nje. Komisija nas je soočila s tem izvedbenim aktom in tukaj se vsi soočamo z trdnim sistemom, eh, s trdnim sistemom sledljivosti, ki bo preprečil ponarejanje tobačnih izdelkov, njihovo nezakonito, nezakonito trgovanje z njimi in zaščitil javno zdravje. Vendar pa tukaj želimo zapreti potencijalne vrzeli, ki jih že vidimo v besedilu. Rok za, predlož, za predložitev izvedbenih aktov je velika napaka strani komisije. Pravilo 1,6 poslovnika določa, da mora imeti parlament možnost ugovora. V nasprotju s tem, kar morda komisija meni, izvedbeni akti niso izven pristojnosti našega nadzora, ki ga upravljamo v parlamentu. Komisija je zamujala pri predložitvi izvedbenih aktov in se na tak način najbrž želi izogniti nadzoru strani Evropskega parlamenta. komisija tudi ne sprejema naših ugovorov in to je popolnoma nesprejemljivo. Jasno je, da merila za neodvisnost, ki so določena v izvedbenem aktu, niso vodotesna. Opozarjam, da je treba okrepiti pravila za podizvajalce. Če ne bomo imeli sistema, ki deluje, bomo imeli sistem, ki ne bo res odzval se na naše pomisleke. Komisijo pozivamo, da upošteva naše pomisleke in, želimo, in eh, to, da si želimo imeti sistem, ki je neodvisen od tobačne industrije. Pripričani smo, da predlog komisije lahko poškoduje sistem oziroma škodi sistemu sledenja parlament na tem področju ne bo sprejemal nekih izgovorov. Tukaj je treba upoštevati pristojnosti parlamenta in interese ljudstva. Veselimo se novih predlogov komisije v zvezi s tem, potem pa se bomo šele odločili, kako bomo glasovali. Hvala, zdaj pa gospod Florence. Also, Ne vem, ali govorimo o isti stvari. Ne bomo spremenili nič, kar zadeva zakonodajo cigaret. Ne. Gre za postopek, ki ga kritiziramo, lahko rečemo da ali ne. Gospa Zomer ima prav. To bo res vplivalo na MSP-je. O tem smo si na jasnem. Nekdo je nekaj zaklical, če se nisem razumel. Dobro. Vem, da obstajajo tukaj problemi. Ampak, če obstajajo problemi, potem morajo visoko plačani lobisti cigaretne in tobačne industrije pripraviti kak predlog. Ta ugovor je neustrezen. Nič ne bomo pomagali MSP-jem, če bomo ta ugovor sprejeli dobro, lobiranje v redu, vse lepo in prav, ampak pri tem le, v tem primeru, to je pa res šipko. Hvala. Now, you... Krasno. Še kdo želi besedo? Če ne, gospod Burkovski za komisijo, izvolite. Thank you. First of all, Hvala. Najprej se GD Sante zahvaljuje za neprekinjeno podporo, ki jo odbor Envi daje dosjeju v zvezi s tobakom. Imamo že dolgo skupno pot od direktive o tobačnih izdelkov do zdaj, ko moramo vzpostaviti zadnje elemente novega sistema. Sistemi za vzpostavitev sledljivosti komisija je opravila številne študije, se zelo posvetovala z državami članicami in opravila veliko posvetovanj, tudi javna posvetovanja. Delavnice, potem izmenjavo mnen s tem odborom tukaj smo tudi imeli in proces je vzel veliko časa, hkrati pa je bil potreben za to, da smo prišli do visoko kakovostnega končnega proizvoda, ki je po našem mnenju uravnotežen. Zagotavlja popoln nadzor dobavne verige in popolno sledljivost. Zahteva velike, tehni, visoke tehnične zahteve TPD-ja in protokola FCPC. Hkrati pa je komisija v skladu mandata, ki sta ji ga dala so zakonodajalca, se odločila, da ne bo do, nalagala dodatnih bremen, ampak je zagotovila fleksibilnost za majhne proizvajalce. Popolnoma se strinjamo, da je treba nameniti veliko pozornost neodvisnosti tobačne industrije oziroma podpornih sistemov. In tukaj imamo zelo močno stališče. Mi smo sisteme zasnovali tako, da je neodvisnost sistemov popolnoma zagotovljena. Imamo sistem poročanja in določene so pristojni organi, ki zagotavljajo vidnost premikov proizvodov. Hkrati tudi zagotavljamo, kako, da, da se lahko preverja odgovornost tistih, ki skrbijo za nadzor nad tretjimi stranmi. In neodvisnost je sestavljena iz več delov. In pri prost, pre, lotiti se je treba sistematično in to smo tudi naredili v našem predlogu. Sedanji proces nas je pripeljal do točke, ko moramo spošteti, upoštevati rok, ki sta ga določila so zakonodajalca in hkrati moramo upraviti fazo tehničnega izvajanja. To bo velik, ampak izvedljiv izziv. Komisija zahteva 12 mesecev za to, da bomo raz, razrešili še nekatera vprašanja in eh, drugače pa predlagana sistema ne bosta vzpostavljena in tako se bomo, če ne, spet vrnili na začetno točko. Upamo, da se bomo temu lahko izognili in da resnična sledljivost za, tobake, za tobačne izdelke bo izvedljiva in da ne bo samo nekaj, kar je ostalo v naših željah. Hvala. Na kratko, gospa Zomer. Ne želim ponovno odpreti razprave. Komisijo. Samo kratko vprašanje za predstavnika komisije. Kako bo komisija preprečila, da ne bodo propadla, oziroma kako bo komisija preprečila, da propadajo mikropodjetja in mahna podjetja, ki proizvajajo cigare in cigarilose. Imate kakšne stike? Kako bo komisija to zagotovila? Hvala. Mr. Brkovski. Gospod Brkovski. If I may uh, reply to this question. And... Um, Ko bom odgovoril na to vprašanje, vas bom nekoliko dolgočasil s tehničnimi detalji. Um, ehm, najprej. So zakonodajalca sta se dogovorila, da bodo sistemi veljavni za tobačne izdelke po letu oziroma po maju 2024. V predlogu je nekaj ukrepov, v predlogu redbe je nekaj ukrepov, ki nekoliko olajšajo naloge majhnih proizvajalcev. Naprimer, ročna proizvodnja je izključena iz zahtev, ki se nadnašajo na naprave proti ponarejanju, potem eh, poročanje. Daljši roki bodo veljali za majhne, za majhne proizvajalce 24 ur tudi ni res, da morajo proizvajalci ali mali proizvajalci vedeti, kdo je končni kupec proizvoda. Ta informacija se dopolni takrat, ko je izdan račun. In v sistemu DDV mora vsak vedeti, kdo je kupec proizvoda. Zato mislim, da ti pomisliki niso utemeljeni in bojim se, da več podrobnih informacij tukaj ni potrebnih, če pa si jih dorej želi, mu jih lahko osebno zagotovim. Hvala. S tem zaključujemo razpravo, o tem ugovoru pa bomo glasovali jutri. In potem še zadnji ugovor za danes. Ta pa se nanaša na glifozat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 Hvala. Dragi kolegi, ta, kolegi, ta ugovor vnašam v imenu celotne politične skupine. Ne bom na dolgo govorila o tem, kaj ti temo zelo dobro poznamo. Ugovor je bil že večkrat uložen in naš ugovor je poziv državam članicam in komisiji naj ne obnovita odobritve glifosata, To je pobuda, ki smo jo gostili prejšnji teden in želimo si, da bi komisija in države članice sprejele začasne ukrepe za to, da bi izključili to učinkovino iz eh, besedil, ki smo jih sprejeli v parlamentu. Parlament je seznanjen s tem, da predlog komisije ne predvideva nobenih začasnih ukrepov če bo prišlo do novih tehničnih dognanj, ki bodo prinesla pravno negotovost. To lahko ogrozi kmetijstvo v Evropi in to pomeni, da komisija ne spoštuje svojih pristojnosti v skladu z uredbo. Ljudje, ki jih ta tema zanima, vedo, vejo, kaj se je dogajalo danes popovdan. To je zelo pomemben ugovor. 18, celo 19 držav članic ni glasovalo za obnovitev odobritve. In ta akt tudi ne upošteva naših pomislekov, ki smo jih izrazili v parlamentu in na plenarnem zasedanju. In, dragi kolegi, to, kar se je zgodilo danes popovdan, kaže, da se našega dela popolnoma nič ni upoštevalo. zelo striktni smo bili glede postopnega zmanjševanja uporabe glifosata na javnih površinah, na otroških igriščih in tako naprej. Od leta 2009 smo priča nečemu, kar ogroža javno zdravje, zdravje naših državljanov in naših otrok. In to, kar so danes naredile komisija in države članice, odobritev bo potekla čez pet let in kaj se bo pa takrat zgodilo. In uh, lahko bi spremenili mnenje, politično mnenje velikih deležnikov, ampak naših ugovorov se pa ni upoštevalo. Devet držav članic je bilo proti. Komisija pa tega ni upoštevala. Torej, komisije ne zanima mnenje držav, držav članic, mnenje parlamenta, eh, ne zanimajo jo pobude državljanov, zato bi nam komisija morala pojasniti, kako si predstavlja prihodnost, kaj se bo pa zgodilo čez pet let, ko bo ta snov prepovedana ko se je ne bo smela več uporabljati na javnih površinah in kako se bo izvajalo postopno zmanjševanje uporabe tega proizvoda, kot je bilo to dogovorjeno v Strasburgu. Ta tema zelo lepo kaže, kaj se dogaja. Mogoče bodo rekli, da smo populisti, ampak nismo populisti. To počnemo zato, ker se komisija noče odzvati. Ja, nekaj govornikov prosi za besedo. Najprej gospa Ajuso. Hvala lepa, gospa predsednica. Govorila bom ime gospe Delae. Eh, s katere stališčem se tudi sama strinjam. Torej, ugovor glede glifosata. Delo, ki je bilo opravljeno do zdaj na to temo, je bilo zelo pragmatično in strogo zastavljeno in je upoštevalo vsa mnenja in je pripravljeno v obliku uravnoteženega Eh, sporočila za države članice. In komisija in države članice so se dogovorile za obnovo eh, tega dogovora v čez pet let. To je tudi mnenje, ki smo ga izrazili v našem zadnjem predlogu. Ampak občutek imam, da je to le nek način, da se ta razprava obdrži, da ostane odprta. Tisti, ki menite, da nam komisija ni prisluhnila, eh, vedite, da to ni res. Da smo se pogovarjali o tem, ali spremeniti ali umakniti ta predlog. Ampak o tem se lahko odločijo samo eh, države članice. Samo države članice se lahko odločijo o tem, ali bodo določeno eh, snov, določeno substanco umaknile oziroma prepovedale. Je pa treba razviti druge alternativne proizvode za ta proizvod, ki ga bodo lahko primerno nadomestili. Sicer bomo tvegali, da se bodo cene kmetijskih proizvodov še povečale in da bomo tvegali nelojalno konkurenco izdelkov se strani naših konkurentov izven Evrope. In ne gre tukaj samo za glifosat. Gre tudi za nevarnost uh, nesreč in požarov ne zgolj na kmetijskih zemljiščih, temveč tudi v okolici železniških tirov, kjer uh, rase veliko plevela in trav in uh, kjer se lahko zaradi iskr, ki letijo izpod koles, unamejo požari in glifosat oziroma podobni proizvodi to uspešno preprečujejo. Tako da Kaj moramo tukaj paziti? Paziti moramo, da ne bomo sprožili samo neke splošne krize zaupanja in dvomov. Države članice, ki pa imajo za to svojo odgovornost, morajo končno sprejeti dokončno odločitev in zato je edino, kar lahko povem, to, da obžalujem, da so države članice toliko časa potrebovali za to, Pa še nekaj, o glifosatu smo res zelo veliko že govorili, zelo veliko smo že slišali tudi lažnih izjav in neumnosti v zvezi z njegovo uporabo. Hvala. Hvala, gospod Poc. Uh, loudly, but... Hvala, predsednica. Nisem hotel spregovoriti tem, o tem, ampak moram. Tukaj hočem nasprotovati tej razlagi, ki jo je podala moja kolegica. Res je grozno, kaj lahko tukaj slišim. Tukaj lahko citiram resolucijo parlamenta sprejeto oktobra. Parlament poziva komisijo naj sprejme ustrezne ukrepo, ukrepe do decembra 2012 in zagotovi, da glifosat po tem datumu ne bo več dovoljen. Mi nismo prosili za obnovitev odobritve, ampak za postopno prenehanje uporabe. To je treba jasno povedati. Spoštovani kolegi iz ELS, ne narobe razlagati tega, kar je parlament sprejel v interesu vseh. Zdaj pa bom nadaljeval v češčini. Rekla koleginja, konečna, snad s jednou vjeci. K temu, kar je povedala kolegica Konečna, lahko dodam samo eno stvar. Naša skupina je podprla to resolucijo, kajti resolucija, ki je bila sprejeta oktobra, je tehnično in zakonsko pravilnejša. Vsebuje več argumentov, ki so povezani s to temo. Ne gre za to, da da smo oslabili resolucijo, ki je bila sprejeta s 355 glasovi. Prvotno nismo hoteli podpreti resolucije, bili pa smo zelo odprti do tega in sprejeli smo močno besedilo. In da bi ga zdaj razvodenili, je po našem mnenju popolnoma nepotrebno. To bomo jutri še vedno podpirali zlasti, zato um, ker smo slišali določene stvari strani kolegov iz ELS. Močno zavračam tako razlago, kako si sploh upate razlagati besedilo, ki ga je sprejel parlament na tak način. Že večkrat sem govarjal temu na družbenih omrežjih in to bom naredil še tudi v medijih. In to, kar počnejo nekateri kolegi tukaj, um, res jutri bomo podprli predlog, čeprav ga prvotno nismo nameravali. Okay. Now, uh, Prava, uh, prav, zdaj pa gospa Hazenka. Aplaus for Evropejske komisije. Hvala lepa, čestitke in aplaus za Evropsko komisijo, ki je vse naredila za to, da bi glifosat ostal na trgu in je to tudi uspelo. Vemo, da je večina evropskih držav popustila pred pritiskom Monsanta in Evropske komisije. In da se je vzpostavila ta večina, ki je glasovala za to, da ta rakotvorna substanca, ki škoduje tudi okolju, ostane na trgu še pet let. In to brez omejitev za njeno uporabo, pa čeprav je bil to eden izmed pomembnih pogojev, ki ga je zahteval Evropski parlament. In ta phasing out, za katerega smo se v parlamentu zauzemali, ravno tako ni vključen v sprijet predlog. Skratka, Evropska komisija daje zeleno luč in to brez nobenih pogojev za uporabo enega največjih trupov, ki obstajajo na svetu, ki je rakotvoren za živali in za ljudi. To pomeni, da ima veliko število naših državljanov te snovi v svojem telesu to je strup, ki vpliva tudi na oskrbo z vodo v naših državih, državah. 500 milijonov državljanov je v nevarnosti, živali so v nevarnosti in na podlagi študij in anket, ki so bile načrtno vodene, eh, je bilo v bistvu več kot 3 milijone naših državljanov potisnjenih ob stran in se niso upoštevali dovolitev glifosata je samo še en žebelj v krsto Evropske komisije in Evropske unije. Hvala. Not... Prav, še kdo? Gospa Julika, izvolite. Yeah. Much, so, to... Hvala v odgovor na osnutek resolucije, ki zahteva takošno prepoved glifosata in sprejetje prehodnih ukrepov. Tukaj bi rada ponovila stališče komisije, da ni znanstvenih ali pravnih razlogov v podporo prepovedi glifosata glifosata, če upoštevamo veljavno zakonodajo. Glifosat je bil celovito ocenjen, ocenile so ga države članice, organ za varnost prehrane in Evropska agencija za kemikalija in ugotovitve so bile povsod enake. Uvrstitev glifosata med karcinogene snovi ni upravičena. Tudi druge države po svetu, Kanada, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, pa tudi FAO in skupni sestanek v okviru STO so dosegli iste, so prišli do istih ugotovitev. In tudi agencija za raziskave raka, ki je prav tako agencija STO, je edina, e, agencija SZO je edina organizacija, ki je prišla do zaključka, da je ta snov potencijalno karcenogena rezultati široke raziskave so bili objavljeni nedavno in to ne kaže povezave med izpostavljenostjo kmetov glifosatu in rakom. Glede na kmetijske prakse se tudi ugotavlja, da glifosat ne predstavlja grožnje za zdravje ljudi in okolje. In na podlagi skrbne preučitve vseh informacij o glifosatu trenutno ni razlogov za to, da bi dvomili v znanstvene zaključke in da bi prepovedali glifosat v Evropski uniji. Potem pa kar se tiče koncepta postopne ukinitve uporabe, rada bi povedala, da v sedanjem pravnem okviru se ta postopna uh, ukinitev uporabe lahko uvede samo, kadar se odobritev ne obnovi. In ker je bila odobritev uporabe, eh, ponovna odobritev uporabe sklenjena, potem pač postopna neuporaba ne pride upoštev. In če upoštevamo različne dokumente, vključno z resolucijo parlamenta 2014, na podlagi vsega tega je komisija predlagala obnovitev odobritve glifosata za petletno obdobje, kar ni standardno obdobje in to so države članice potrdile novembra. Več držav članic pa je jasno povedalo, da bi podprlo obnovitev odobritve tudi za daljše obdobje kot je pet let. In če upoštevamo pravne obveznosti in ker glifosat izpolnjuje pogoje iz veljavne zakonodaje in če upoštevamo različne okoliščine, lahko povemo, da je komisija predložila svoje dokumente odboru za pritožbe danes popovdan in kvalificirana večina držav članic je ta predlog potem tudi podprla. Hvala. Hvala. Tudi o tem ugovoru bomo glasovali jutri. S tem zaključujemo današnje delo in vidimo se jutri ob 9. zjutraj hvala in nasvidenje.